izjava podpredsednice komisije visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Gre za izjavo na temo razmer v Južnem Sudanu. Besedo želim predati ministru Kurkolasu. Izvolite. President, honorable members gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej bi rad povedal, da nas žalosti nesreča, ki, v kateri so bili udeleženi številni civilisti 200, izmed njih številni otroci in ženske so izgubili življenje. In naše misli so z družinami in prijatelji teh žrtev. Ta tragična nesreča je zgolj ena od eh, številnih izgubljenih življenj v Južnem Sudanu. Evropsko unijo še posebej skrbi slabšanje humanitarnih razmer v državi. Veliko je poročil o kršitvah človekovih pravic. Glede na zadnje ocene je bilo 10 tisoč ljudi ubitih, več kot 400 tisoč pa je sedaj notranje razseljenih v Južnem Sudanu. Približno 50 tisoč ljudi pa je zbežalo iz države. Onkraj trpljenja južnosudancev lahko ta kriza vpliva na širšo regijo. Regijo, ki je že tako ali tako nestabilna, ker vlada konflikt, ker vlada revščina. To, kar se zgodi v Južnem Sudanu, je izjemno pomembno tudi za Evropsko unijo. Še vedno smo zavezani k podpiranju regionalnih in mednarodnih eh, projektov v tej regiji. Prizadevamo si za politično rešitev. Voditelji v Južnem Sudanu morajo imeti možnost, da eh, se pogovarjajo mirno in na demokratičen način skupaj z mednarodno skupnostjo želi Evropska unija preprečiti krizo. Nočemo, da bo prišlo do državljanske vojne na osnovi boja med različnimi etnijami. Nočemo, da bo prišlo do kaosa. Zavezali smo se IGADU, medvladnemu uradu za razvoj želimo, da dosežejo prekinitev ognja, da položijo temelje za trajnostno demokratično politično rešitev. V tej luči bi se rad dotaknil poročila, ki ga je pripravila gospa De Kaiser, ki je bilo sprejeto decembra lani. V tem poročilu so obelodanjeni izzivi razvoja gradnje države v Južnem Sudanu. IGAT poskuša posredovati med različnimi akteri v regiji. Upamo, da bo pri tem uspel, upamo, da bo prišel do rešitve, preden bo prepozno, preden se bo razplantela državljanska vojna. Podpredsednica Ashtonova je pozdravila začetek mirovnih pogajanj prizadeva si za dogovor o prekinitvi oknja, ognja in dogovor o dostopu humanitarnih organizacij. Konflikt ne bo rešil ničesar in to je pokazala že zgodovina. Takošna prekinitev ognja mora biti predmet takošne razprave, tako da bodo ljudje varni, da ne bodo več trpeli upamo, da bomo lahko do tega dogovora prišli hitro in da bo lahko hitro podpisan tudi dogovor o prekinitvi ognja. Tako kot eh, o tem govorijo tudi predstavniki predsednika Salvakirja. Podpredsednica se prizadeva za vključujoč politični dialog. Izpustiti je treba politične voditelje ki so zaprti v Jubi. Poziva obe strani, da ne podajata javnih izjav, ki bi lahko privedle do novega nasilja. Dovolite mi, da sem jasen. Vsi tisti, ki pozivajo k nasilju, prelagajo dogovor o prekinitvi ognja, obstruirajo politični proces, še posebej medijacijo IGD-a. ne dovoljujejo političnega dogovora in prekinitve konflikta. Ti akteri se morajo zavedati dejstva, da imajo njihovo, eh, njihove odločitve posledice. Prizadevati se moramo za politični dogovor, zato da naredimo konec eh, temu nasilju. Aleksandr Hondus, ki je predstavnik organizacije za afriški rok je že v regiji, sodeluje z glavnimi akterji v regiji v Južnem Sudanu, zato da bi zagotovil konsens, kar se tiče delovanja IGD-a. Evropska unija podpira ta proces politično in finančno. Pomembno je, da vsi podpiramo delo IGEDA in da damo temu procesu možnost, da uspe. Skrbijo nas poročila o kršitvah človekovih pravic. Vsi se morajo zavedati dejstva, da so eh, kršitelji, tisti, ki kršijo človekove pravice sistematično in nenehno, odgovorni za svoje dejanja. Spoštovati je treba pravice civilistov in jih varovati. Pozdravljamo odločitev Afriške unije o vzpostavitvi komisije, ki bo preiskala kršite človekovih pravic, ki so se zgradile od 15. decembra 2013 naprej. Ta komisija bo preiskala tudi eh, glavne vzroke in eh, povod za nasilje. Evropska unija želi, da ta komisija začne z delom čim prej. Podpiramo tudi krepitev misije Združenih narodov v Sudanu upamo, da bo lahko ta misija izpolnila svoj mandat zaščite civilistov. Delegacija Evropske unije in naš urad sta še vedno odprta. Podpiramo oblasti pri eh, evakuaciji državljanov in pomagamo tistim, ki nimajo svojih predstavnikov v Jubi. Evropska unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč, ki rešuje življenje tistim, ki jo potrebujejo. Komisarka Georgijeva je 31. decembra oznanila 50 milijonov evrov pomoči za osnovno potrebo za eh, hrano, zdravstveno skrbo, eh, vodo, zaščito in tako dalje. Države so zagotovili približno 170 milijonov eh, humanitarne pomoči za 2013 in 2014. Naj še enkrat ponovim razen številnih življenj, ki so ugasnila v tej krizi, tvegamo tudi, da ta kriza destabilizira širšo regijo. Temu se moramo izogniti in to je odgovornost vseh svetovnih voditeljev. Zagotoviti moramo, da do tega ne pride. Takojšna zaveza k prekinitvi ognja, k vzpostavitvi dialoga je nujna in bistvena stroški tega, da bi zapustili to pot, so previsoki za južnosodansko ljudstvo. Ne pozabimo, to je ljudstvo, ki se je pogumno borilo za lastno svobodo. Pomembno je, da vsi ostanemo združeni, da podpiramo IGAD in da damo temu procesu možnost, da uspe. Evropska unija je pripravljena, da posveti ves svoj trud in energijo za ta cilj. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupin gospod Preda v imenu ELS. Dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tekom plenarnega zvedenja decembra 2013 smo glasovali o poročilu, ki ga je pripravila gospa De Kaiser gre za delovanje mednarodne skupnosti v prid Južnega Sudana. Nažalost je nekaj dni pozneje prišlo do konflikta med opozicijo in predsednikom države. In posledice so bile katastrofalne, humanitarno gledano. V razpravi sem večkrat govoril o politični nestabilnosti te države. Povedati pa moram, da si nikoli nisem predstavljal, da bi lahko prišlo do takšnih dogodkov, kot smo jim priča sedaj. Tvegamo, da bo Južni Sudan razpadel na Severni Južni Sudan in Južni Južni Sudan. Število umrlih v konfliktu rase veliko je primerov kršitev človekovih pravic. Mislim, da moramo pozdraviti vse pozitivne signale, ki jih dobimo iz te regije. Predstavnik sveta je dejal nekaj, kar lahko sam podprem. Dejal je, da je Afriška unija sprejela dobro pobudo vzpostavitve preiskovalne komisije predsednik Salvaki in Rik Mašar imata oba odgovornost, da preprečujeta kršitve pravic civilistov. Pot iz krize je zgolj ena. Takošna prekinitev ognja in začetek političnega dialoga. Evropska unija mora še naprej podpirati Južni Sudan, obenem pa spodbujati tudi ustrezno uh, spravo. Hvala. E Najlepša hvala v imenu socialistov Veronik de Kajzer. Hvala, gospa predsedojoča. Žalostna sem. In z žalostjo beremo, koliko ljudi je umrlo, koliko ljudi je razseljenih in koliko jih je beguncev. To je tragedija. Sem z južnosudanskim ljudstvom, ki si zasluži več boljše življenje. Hvala delu delegacije Evropske unije v regiji. Trije funkcionari eh, unije so ostali v Jubi in upravljajo odlično delo. Splošno gledano Evropska unija, mednarodna skupnost in trojka, ZDA, Združeno kraljestvo in Norveška. skrbijo za to državo. A dve leti ni dovolj, da država nastane, ta država nima prave strukture. Decembra smo glasovali o besedilu eh, in že takrat vedeli, da tam vlada nestabilnost, da se pojavljajo številna vprašanja glede demokracije, izobraževanja, vojske in tako dalje. Vse to je povezano s tveganjem v povezavi s severno sosedo. Ampak tisti notranji dejavnik je bil kriv za eh, prvo katastrofo v državi. Ampak sedaj ne moremo stati križem rok. Dve leti ni veliko časa od leta 2011 do leta 2013 smo si prizadevali za vzpostavitev eh, te države, namenili smo ji 830 eh, milijonov evrov, eh, dodatna sredstva do 2016, humanitarno pomoč in tako dalje. Podpiramo IGAT in to z dobrimi argumenti. Podpiramo Afriško unijo in s tem je treba nadaljevati. Gospa predsedujoča, Eh, razmisliti je treba, imamo komisijo eh, Afriške unije, razmisliti je treba o osnovnih težavah, o demokraciji, o vladavini prava v državi, kjer vlada korupcija. To je zelo, zelo eh, šibka država, z njo so povezana številna tveganja, ampak upanje ostaje in upanje mora ostati. Hvala. V imenu skupine Alde Louis Michel gospa predsedujoča, gospod predstavnik sveta. Kriza ima različne izvore, o tem smo že nekaj slišali. Eh, etnična vprašanja, gospodarska vprašanja, strateška vprašanja in sosednje države. Odlično poročilo gospe De Kajzer je že obelodanjilo tveganja, težave, in izzive reševanja te države. Dve leti ni veliko časa, kot je dejala gospod De Kajzer. Zato južnosodanci eh, trpijo, številni umrli, begunci in razseljeni. In ta kriza lahko slabo vpliva tudi na Ugando, na eh, eh Sudan, na. Centralno Afriško republiko in druge v regiji. Najti moramo rešitev. Res je predsedniku Salva Kjo in eh, podpredsedniku Liko Mašarju moramo povedati, da je odgovornost na njima, da morata prekiniti s kršitvami človekovih pravic. Pozivamo k takojšnjemu dogovoru o prekinitvi ognja o dostopu za humanitarno pomoč. Prizadevati si moramo tudi za izpustitev vseh političnih zapornikov. Hvala vodi misije v Sudanu, v Južnem Sudanu, ki se resnično trudi za dobro delovanje IGD-a. predstavnik sveta je govoril o delovanju Evropske unije v Južnem Sudanu. Po našem mnenju bi bilo dobro, da bi razmislili o eh, podaljšanju mandata Aleksandra Rondosa, ki ima dobre stike z glavnimi akteri v Južnem Sudanu in v regiji. Na ta način bi zagotovili nadaljne delo Evropske unije. Seveda je treba eh, kaznovati vse tiste, ki so kršili človekove pravice, narediti moramo vse za to, da se eh, mirovna pogajanja nadaljujejo in da ne pride do državljanske vojne. Hvala. gospe Duran ni tukaj, gospoda Duranta ni tukaj in sedaj gospod Tenek. Še pred mesecem nismo številni tukaj ustali in pozdravili napredek Južnega Sodana od neodvisnosti naprej. Sam sem si za to dolga leta že prizadeval. Pozivali smo k nadaljemu dobremu razvoju in reformam te mlade demokracije. V nekaj kratkih tednih pa je Južni Sudan sedaj na robu zaradi političnega eh, konflikta, zaradi eh, nezadovoljstva tisti, ki niso v vladi, zaradi deljenja prihodkov eh, z naslova nafte in tako dalje. Začelo se je z osebnim konfliktom med Salvakirjem in Riko Mašarjem, sedaj pa je zato umrlo 10 tisoč ljudi, 400 tisoč ljudi je razseljenih. Tragedija, v kateri je umrlo 200 ljudi ta teden, kaže, kako obupani so številni južnosodanci in kako uh, daleč bodo šli, da bi ubežali temu konfliktu. Zaradi narave te države, zaradi mladosti te države uh, je dejstvo, da so stvari zelo občudljive, ampak ne vemo, koliko krvi še lahko prenese, preden bo uh, država propadla seveda bi bile posledice takšne katastrofe grozne za ljudstvo in za eh, celotno regijo. Države, članice Evropske unije morajo narediti vse za to, da podprejo dogovor o prekinitvi ognja. Pozdravljam eh, delo odličnega predstavnika Aleksa Rondosa. IGAT, eh, Afriška unija in Eh, misije Združenih narodov delajo dobro. Narediti moramo tudi vse, da pomagamo beguncev, finančno, tehnično, s humanitarno pomoč. Ne sme priti do državljanske etnične eh, vojne. Evropska unija pa mora razmisliti o vseh možnostih, tudi o vojaški podpori eh, Afriški uniji in IGAD-u, o eh, velikem projektu humanitarne pomoči. Pozdravljam pobudo Afriške unije o vzpostavitvi preiskave kršitev človekovih pravic decembra Južni Sudan še vedno lahko preživi, ampak to je odvisno od poguma državnikov v Južnem Sudanu. Južni Sudan si ne more privoščiti še ene državljanske vojne. Narediti moramo vse, kar lahko, da temu naredimo konec. Hvala. Hvala. V imenu skupine GUE, Sabine Lozing. Ko gledamo iz Evrope na nasilje v Afriki, potem eh, vedno omenjamo etnične konflikte kot razlog. Na ta način se skušamo oklistiti odgovornosti. Ali je trenutni oboženji spopad prišel iz neba? Na to nekako kaže razprava v tem zboru in tudi v medijih. Ali ni morda razlog v katastrofalnem gospodarskem položaju, v izjemni revščini in v boju za naravne vire. Gre za odcepitev, ki jo je Zahod zahteval in zdaj je ta odcepitev postala predmet teh sporov. Dejstvo, da gre za različne etnične skupine, je postranskega pomena. Južni Sudan je namreč primer tega, da je izgradnja držav po zamislih zahodnih načrtovalcev, nekaj, kar ima zgolj v mislih interese zahodnih držav. To samo krepi vnaprej zamišljene elite. Južno-sudansko ljudstvo pa kljub izjemnemu bogatstvu države živi v eni najrevnejših družb. In eh, zato se mi zdi nekoliko ciničen naš eh, pristop. Razširitev konflikta v regijo in morda celo internacionalizacija tega konflikta je potencial, ki ga ta vsekakor ima. In zato pozivam k takošni ustavitvi kakršnikoli izdobav orožja v Južni Sudan in v to regijo. Kajti ta konflikt lahko rešimo le, če se bomo lotili pravih razlogov. Grazie, ora la parola. Hvala lepo. Prehajamo na preostale govornike. Najprej gospa Gabriel, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere v Južnem Sudanu so še posebej zaskrbljujoče, kot vemo vsi. Gre za državo, ki je že tako tako šipka zaradi desetletij vojn, zdaj pa je trenutna situacija še bolj zazivala celotno regijo. Za vsako ceno se moramo izogniti vojni, še posebej, da bi ta zauzela še bolj jasno etnično razsežnost. Spomnimo na dejstvo, da morajo ženske in otroci iz Južnega Sudana poseči po begu, ne glede njihovo etnič, etnično pripadnost. Nikakor ne rešujemo osebnih eh, razlik z orožjem. Rešitve so lahko samo politične in demokratične. Brez prekinitve ognja, pogajanja med sprtimi stranmi ne bodo prevede do ničesar. IGAD mora zato ostati kar se da odločen, kar se, da, kar se tiče tega vprašanja, s podporo mednarodne skupnosti in Evropske unije kot posrednikom. Tudi s tem v zvezi bi radi bolj slišali tudi glas Afriške unije. Ne na zadnje, ne smemo pozabiti tudi na temeljni problem. Politični dialog, interetnični dialog, zaščita civilistov, to je nujno. Temeljna infrastruktura pa je tudi nekaj, kar je treba še vzpostaviti. Sodelovanje s sodanom mora biti transparentno, vključno, ko gre za upravljanje z naravnimi viri. Regija in celotna mednarodna regija, mednarodna skupnost, oprostite, mora bdeti nad tem vprašanjem in najmlajša država na tem svetu ne sme biti tudi tista z najkrajšim življenjem. Hvala lepa, gospod Cortes Lastra, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V imenu več kot 3 milijonov ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč, v imenu 200 tisoč razsirjenih oseb in v imenu na tisoče mrtvih, Evropski parlament poziva vlado Južnega Sudana in nasprotne strani v tem konfliktu, da na čim prej prekinejo ta spor, da ne začno s dialogom in da ne pripravijo mirovni načrt. Prišlo je do državljanske vojne med Južnim Sudanom in severnim delom Sudana in eh, zato nova država ni dovolj. Potrebujemo tudi prekinitev ognja, saj je eh, prebivalstvo plačuje s krvjo in življenje. Zato je še kako pomembno, da se vzpostavi pravna država in da se zagotovi, da bo država lahko oborovala svojo infrastrukturo za razvoj te mlade države. To je izjemnega pomena. Izjemnega pomena je tudi, da se odpre dostop območij humanitarnim organizacijam. Odložiti je potrebno orožje in treba se je boriti proti brezpravnosti. Do sprave bo lahko prišlo le, če bodo tisti, ki so kršili človekove pravice in ki so storili zločini proti človečnosti, pridejo tudi pred sodišče. Evropska unija mora igrati bolj pomembno vlogo in a, eh, mislim, da moramo dopolniti vlogo Afriške unije da ta spopad bo prerasel v državljansko vojno. Evropska unija mora biti za to pogajalsko mizo in sodelovati moramo z južno-sudansko vlado pri zagotavljanju trajnega miru. Hvala lepa. Prehajamo na prosto razpravo. A ne se upravičujem, pravi gospa predsedujoča, predtem še gospa Gomeš, minuta in pol. Tri leta po neodvisnosti je prišlo do nasilja v tej državi. Evropska unija skuša zagotoviti humanitarno pomoč skupaj z mednarodnimi organizacijami in lokalnimi humanitarnimi organizacijami, kar je vse seveda hvale vredno. Naša delegacija je bila zelo aktivna pri doseganju prekinitve ognja. Izjave sudanskih voditeljev kažejo, da, so, da je šla ta situacija predareč, da je ušla izpod nadzora in pomembno je, da se dejansko zagotovi spoštovanje človekovih pravic. Na milijone evrov smo uložili v vzpostavitev te vlade v izgradnjo osnovne infrastrukture na tem območju. Morda je treba na novo premisliti našo strategijo, kajti zdi se, da zgolj promoviramo interese elite ki postaja vedno bolj avtoritarna, vedno bolj skorumpirana in prav tako je vse več medetničnega nasilja. To etnično nasilje s tem, kar se dogaja, samo še naprej spodbujamo in eh, zato mislim, da se moramo zopet vprašati, kaj potrebujemo. Potrebujemo ločitev oblasti. Prav tako se moramo prepričati, da bo Afriška unija z voditelji na najvišji ravni zagotovila vlado narodne enotnosti oziroma prehodno vlado do demokratičnih volitev, da se zagotovi tudi neodvisna preiskava kršitev človekovih pravic s sodnim epilogom. Ta notranji konflikt moramo torej prekiniti in vlada Alba Širja ne bi smela izkoriščati nastalih eh, razmer za promoviranje lastnih interesov še enkrat eh, hvala tudi veleposlaniku in celotni delegaciji Evropske unije. Hvala lepa, zdaj pa res prehajamo na prosto razpravo kot prvi gospod Štir. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Južni Sudan je 15. novembra zopet eh, zapadel v novo spiralo nasilja zaradi konflikta med predsednikom in eh, neganjem podpredsednikom. Žal ni bilo možno ohraniti miru in stabilnosti po pridobitvi neodvisnosti. Poleg političnega boja za oblast imajo ti spori tudi etnični značaj. Gre za deset tisoče beguncev na tisoče smrtnih žrtev, prav tako je prišlo do utopitve približno 200 civilistov, ki so bili na begu iz Južnega Sudana. Zato ponovno pozivamo k prekenitvi sporov in podpiramo miroljubne napore Afriške unije in eh, Združenih narodov, ki so žal zapadli v slepo ulico. Pogovore moramo deblokirati, da se poišče politična rešitev in da se prepreči nadaljno trpljenje neodvisnih in eh, nedolžnih ljudi v Južnem Sudanu. Hvala lepa, gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere na jugu Sudana predstavljajo tveganje za celotno regijo. Nekaj let po neodvisnosti vidimo, da je celotna država zelo, zelo krhka. Pri vsem skupaj gre zgolj za boj za nadzor nad naftnimi polji. In ogromno civilistov je bilo žrtovanih zaradi teh sporov. Na tisoče mrtvih na sto tisoče razseljenih oseb. In eh, če ne bomo nekaj storili, se bo število žrtev samo še povečevalo. Žal humanitarna pomoč ne uspe priti do vseh tistih, ki trpijo zaradi pomankanja varnosti v tej regiji. Ravno zato potrebujemo ta pogajanja med silami Južnega Sudana in pa uporniškimi silami. Hvala lepa. Hvala. Ko je najmlajša država na svetu v tako hudih težavah, tako kmalo po neodvisnosti, je to nekaj, kar odmeva širom sveta. Zato je pomembno, da se te državi zagotovi upanje in pa podporo. Vidimo nekaj znako upanja. Pozitivno je, da je IGAT prevzel ulogo mirovnega posrednika in lokalne organizacije so tudi doumele svojo pomembno vlogo kot eh, mirovni posredniki. Prejšnji konec tedna sem imela priložnost o tem spregovoriti z nekdanjim predsednikom vlade Norveške, gospodom Bondevikom. Iz tega pogovora je jasno izšlo, da Sudan še kako potrebuje pomoč pri demokratizaciji države, da bodo ljudje sploh razumeli, kako država deluje, kako vlada deluje, zakaj potrebujemo politične stranke. In zato je zelo pomembno, da je omenjena organizacija upravila še kako pomembno delo v tej državi in v številnih drugih državah. Tudi humanitarna pomoč Evropske unije je ključnega pomena. Sicer je težko razdeljevati to pomoč zaradi nastalih razmer, ampak dejstvo je, da moramo prevzeti svoj delež odgovornosti, saj bomo le na ta način lahko razmislili tudi o tem, da se v državo odpošlje civilno misijo. Hvala lepa. Gospa Kromberg. Hvala lepa. Lahko bi in morali bi storiti bistveno več v zvezi s to krizo. Pomoč je nujno potrebna in Evropa jo mora zagotoviti. Zato pozivamo članice EU, da ne razmislijo o tem, da bi odposlale tudi vojaške eh, sile in policijske sile v regijo. Sodelovati je treba tudi z silami OZN. Konkretne začeti moramo načrtovati tudi misijo naslednico Navseka, ki se bo ukvarjal predvsem z demobilizacijo, razorožitvijo in ponovno integracijo v družbo. Prav tako pozivamo visokega predstavnika, da naj podpre po potrebi tudi razvojna pogajanja in da razmislimo tudi o mobilizaciji evropskega eh, izvoza znanja, kar zadeva spravo in medsebojni dialog. Tu nujno potrebujemo boljšo koordinacijo posebnih odposlancev, predstavnikov Evropske unije, ZDA, Norveške in Združenega kraljestva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Veržija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resolucija, ki je pred nami, sploh ne zastavlja vprašanja o razlogih, ki so privedli do dramatičnih razmer v Južnem Sudanu. Ne, tu ne gre za etnični konflikt, ampak gre še enkrat za instrumentalizacijo v politične namene, da ne rečem, v politikanske namene različnih skupin, ki živijo v tej državi. Sodelovanje uh, Sudana je tudi del problema. Predsednik Majdika je spremenil uh, svojo uh, dikcijo svoje razmišljanje in zdaj solidaruje z uporniki. Vse to je nekaj, kar ni nikoli tako zelo postavljalo ta režim v nevarnost. Nekdani podpredsednik je v zaporu. Prihaja do nasilja, ki se širi že na tisoče beguncov in mrtvih je v regiji. Pomagati moramo tistim, ki si želijo prizadevati za mir, da bi preprečili ruanski scenarij. Dejstvo je, da je vse v rokah politike in Evropska unija, mislim, da se mora tu še kako zauzeti. Hvala lepa. Besedo dobi ponovno minister Kurkulas. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kriza v Južnem Sudanu se je začela pred manj kot mesecem dni. In eh, zdi se, da je to v osnovi politični boj, ki se je razplamtel v nasilje. V izogib ponovni katastrofi v tej regiji moramo upoštevati kar nekaj vprašanj. Kot prvo, te krize ne bomo rešili z še več nasilja. Kot drugo, IGAD je ukrepal dokaj hitro in se je umestil v osrče prizadevan za mirovno posredovanje in to je nekaj, kar velja pohvaliti in tudi podpreti. Evropska unija podpira vsa regionalna in mednarodna prizadevanja, ki gredo z roko v roki za prizadevanje IGADA in vsekakor odsvetujemo zunanjo intervencijo, ki bi lahko vojaške spopade samo še okrepila. Kot tretje, oboroženo nasilje se mora prekiniti, vsakošno nasilje nad civilisti se mora prekiniti in tisti, ki so odgovorni za kršitev človekovih pravic, morajo priti pred roko pravice. Četrtič, čeprav so se boji začeli pred manj kot mesecem dni, pa so korenine tega spora bistveno globje in rešitev je možna le z ustreznim trajnim političnim dialogom med sprtimi stranmi, dialogom, ki bo predvsem tlakoval pot k vključujoči spravi. Na zadnje, vse sprte strani morajo zagotoviti takojšen brezpogojen humanitarni dostop vsem, ki potrebujejo humanitarno pomoč, da bo ta pomoč prišla do deset tisočev južnosudanskih eh, moških, žensk in otrok, ki so prave žrtve teh spopadov. Tveganje totalne državljanske vojne je vse večje. Vse več civilistov je ranjenih, ubitih ali prisilnih v beg. Tudi tisti, ki so se za zdaj držali ob robu, bodo potegnjeni v ta konflikt in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da to preprečimo. Dejstvo je, da bomo vsi mi skupaj nosili so odgovornost, če nam to ne uspe. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Prejela sem šest predlogov resolucij ob zaključku te razprave. Za razpravo smo zaključili, glasovanje pa bo potekalo jutri v četrtek 16. januarja. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer skupna razprava o trgovinskih sporazumih z Mehiko in Čilom.